Good morning, friends. We'll start because... Dobro jutro, prijatelji in prijateljice, začeli bomo, ker bomo drugače zašli v težave, ker nam bo zmanjkalo časa. Na voljo so vsi jeziki, razen finščine, malteščine, hrvaščine in gelščine. Z nami je tudi skupina 16 obiskovalcev, oziroma se nam bo pridružila malce pozneje. Gospa Mora Šahtje jih je povabila na današnjo sejo. Prisluhnili bodo prvi uri, uri pa pol naše seje. Gospa Sander je povabila 20 obiskovalcev, ki bodo prav tako z nami od 9. ure naprej popovdne pa se nam bo pridružilo devet eh, mladih, ki jih je povabil gospod Lujarik. Z nami bodo od eh, pol četrte ure naprej. To pomeni, da se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. In to so informacije o obisku delegacije mednarodne organizacije dela v Ženevi. Juta Steinruck bo dobila besedo. A ne, se upravičujem, preložili smo to točko, očitno. Kot vidite, predsednika odbora danes ni z nami in on je eh, bil tudi vodja te delegacije. Predsednik odbora bo eh, 7. decembra uh, gostil sprejem uh, na tretjem nadstropju zgradbe Jan. Tja bodo povabljeni eh, svet, komisija, stalna predstavništva, agencije in nevladne organizacije. Uh, that means that we start uh, on point. To pomeni, da se lahko sedaj lotimo tretje točke na dnevnem redu. Poročilo o mreži EURES. Gre za Evropsko mrežo zaposlovalnih eh, služb. Gospod Beker je naš poročevalec in dosegel je zelo dober rezultat. Izvolite, gospod Beker, beseda je vaša za kratek pregled. Izvolite. Dank, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se izrazil na način, ki ga tukaj še nisem uspel formulirati v preteklosti. In sicer v preteklosti nisem uh, bil vedno tako navdušen nad sodelovanjem. Sedaj pa lahko povem, da smo imeli res odlično sodelovanje s komisijo, ki je upravila odličen projekt. Uh, in sicer je. Uh, um, komisija pripravila novo platformo za EURES in to je bila podlaga, na, podla eh, na kateri smo začeli in res presenečen sem bil, kako so dvignili EURES na višji nivo. In komisija je eh, dopolnila vse tiste, vse tiste sebine, eh, s katerimi se ukvarjamo tudi v odboru in ki smo jih tudi sprijeli. In zato bi se rad najprej zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali pri tem projektu, še posebej eh, poročevalcem Šedore in vsem tistim, ki so zares kooperativno sodelovali pri tem in omogočili to dobro sodelovanje s svetom o podpori komisije. Tako da lahko povem, da smo res prišli do uh, velikega uspeha in dobrih rezultatov. Lahko torej rečemo, da rezultati ustrezajo temu, kar smo pričakovali in sicer gre za boljši izkoristek potencijala delojemalcev v Evropi, želimo tudi ukrepiti mobilnost in želimo se tudi boriti proti brezpolnosti v nekaterih regijah težišča z vidika odbora, kako že veste, torej nekateri ste me že slišali, ko sem to povedal. Torej, težišča so vloga socialnih partnerjev uh, in njihova vloga, uh, saj so v preteklosti že dokazali, da so sposobni zares odlično delovati na trgu dela. Naslednje težišče je bila eh, sprememba strukture Eurosa v tem smislu, da lahko zagotavlja bolj kompetentne in odlične storitve. Torej gre za eh, nacionalne koordinacijske biroje, Eh, ki sodelujejo s članicami in pa s posameznimi eh, sodelavci, torej z eh, zaposlenimi na teh koordinatnih točkah, ki so deležni ustrezne izobrazbe, da lahko pomagajo pri izvajanju EURES-a. Prav tako bi rad podaril pomen čezmejnega sodelovanja, torej partnerships in prav to sodelovanje se tukaj zelo konkretno kaže. Zelo vesel sem, da je Evropski parlament prevzel svojo odgovornost in v tem odboru za zaposlovanje opravil delo, ki je bilo res potrebno, zato da je bilo možno izvesti ta odlični projekt eh, Evropske komisije skupaj s državami članicami. Eh, mislim, da je sedaj primeren eh, trenutek, da se zahvalim eh, posameznikom. Najprej pred gospe Rulskog, predsedujoči, torej res ste prispevali k temu, da smo uspešno lahko izvajali te pogajanja. Res se moram zahvaliti tudi Barbari sekretarjata, ki je res zelo strokovno opravila ogromno dela. Uh, nekoliko bom pohitel, uh, torej tudi pravna služba in Marijo tam so opravili odlično delo in rad bi se zahvalil tudi svoji svetovalki Alini, ki ima danes rojstni dan. Uh, in mislim, da to ni na ključe, da smo sklep uh, eh, sprenili prav danes. Uh, odločilno za kakovostno delo pa je bil duh, uh, uh, uh, ki ga imajo svetovalec Kunči, dos, uh, Jana Signarska, svetovalka Karolina, Šedor, Adlina, Fanderstein, Gue, Paloma Lopez. Eh, svetovalka Karola in Anete Boga in tudi Daloš Veseliš in Laura Agija, svetovalka Elina Sakaraki. Torej, vse te osebe uh, so izjemno pripomogle k temu, da je bil projekt uspešen in uh, na koncu bi rad res pohvalil vse partnerje v Eh, tem projektu Emanuel Matije, Delfin Šlim, Jack Prosius eh, iz sveta, ki so prav tako eh, zagotovili res odlično klimo za pogovarjanje in zato sem se danes oblekel luksemburško kravato na čast temu, da je svet opravil dobro delo. Na koncu Detlef Eckert, Dede Aker in drugi iz komisije, odličen tim, tem želim tudi končati in res uh, uh, vesel sem tega uspeha. Much, uh, Najlepša hvala, gospod Becker. To je bilo zelo zanimivo potovanje, polno veselja. Dosegli smo rezultat, o katerem bomo k malu glasovali. Bili pa smo uspešni tudi pri četrti točki na enem redu. Gre za Evropsko platformo za preprečevanje in odvračanje od dela na črno. Poročevalec gospod Pirinski bo dobil besedo. Izvolite, povejte nam, kaj se je zgodilo in kakšen je rezultat. Yes. Ja. Hvala, gospa predsedujoča. Da potrdim lahko vaše besede. Uspešni smo bili, dosegli smo eh, dogovor o vzpostavitvi platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Od aprila lani, ko je komisija eh, nam izodala zakonodajni predlog, se ukvarjamo s tem. 7. maja je ta odbor glasoval o eh, stališču. Odločili smo se tudi o skupini ki se bo pogajala, vi, gospa predsedujoča, ste to uh, ekipo vodili, na to pa smo začeli s trialogi, najprej pod latvijskim predsedstvom, na to pa še pod luksemburškim predsedstvom. 11. novembra smo končali naše delo v trialogu, 20. novembra pa smo prijeli novice, Koreper je sprejel eh, naš dogovor. Nočem se spuščati v eh, cel seznam eh, vseh elementov tega dogovora, ki se nanašajo na dogovorjeno platformo. Vseeno pa bi rad izpostavil proizvod sam, ki bi ga naj zagotavljala ta platforma. In to so sklepi. Sklepi o tem, kako preprečevati in odvračati od eh, dela na črno in kako neprijavljeno delo prevesti v prijavljeno delo. V, eh, ustrezen sistem in eh, to odraža končni kompromis, ki smo ga dosegli. Na začetku smo uh, imeli dve različni stališči, bili smo na dveh različnih bregovih. In eh, kot veste, je v nekaterih političnih skupinah in nekaterih državah vedno obstajal uh, določen dvom glede potrebe po takšni platformi. Eh, ljudje so menili, da potrebujemo platformo, ki bo imela normativno funkcijo. Mnenja so bila torej deljena in sedaj smo dorekli funkcionalen format te platforme. Države članice imajo visoke predstavnike v okviru te platforme. Imamo tudi socialne partnerje, ki so prav tako sodelovali pri pogajanjih in razpravah. Poleg tega pa je z nami še več opazovalcev, ki imajo prav tako pravico do uh, sodelovanja. Na ta način smo uh, odpravili dvome tistih, ki so imeli pomisleke, eh, češ, da bi lahko s takšno odločitvijo posegali v nacionalne pristojnosti in pravice. Obenem pa smo vzpostavili način sodelovanja, ki je lahko izjemno učinkovit, po mojem mnenju, eh, s katerim lahko rešimo celo vrsto zelo nujnih eh, vprašanj na področju neprijavljenega dela. Pogledati si moramo definicije neprijavljenega dela. Ugotovili smo, da eh, standardne definicije iz eh, konca 90-ih let prejšnjega stoletja niso bile več ustrezne, niso bile več eh, dovolj jasne. Dorekli smo tudi vrsto dejavnosti in tako omogočili cel diapazon različnih možnosti za izmenjavo informacij, izmenjavo najboljših praks, zato da bi na to prišli do skupnih idej, skupnih pristopov glede boja proti različnim oblikam eh, dela na črno. Gospa predsedujoča, rad bi se eh, pridružil gospodu Bekerju in tudi sam izrazil svojo hvaležnost kolegom in kolegicam ter pogajalski ekipi, sestavljeni iz različnih političnih skupin. Vsi so zelo aktivno sodelovali pri tem delu. Eh, sodelovali so seveda tudi njihovi asistenti in asistentke. Hvala eh, sekretarjatu, hvala kolegici Mojre, ki nas je prav tako spremljala na tej poti. Eh, pripravljala je zelo kratka in jedernata priporočila in povzetke. Hvala tudi Janu Kuncu iz sekretarjara skupine, skupine S in D, tudi njegova pomoč eh, nam je bila v poro. Hvala tudi vsem ostalim, pravni službi in tako naprej. Omeniti moram tudi konstruktivno sodelovanje z luksemburškim predsedstvom. Priznati je treba dejstvo, da je to predsedstvo socialno geno umestilo na sam vrh eh, svojih prednostnih nalog. Sodelovali smo izjemno konstruktivno in skupaj iskali eh, tiste prave kompromise. Gospa predsedujoča, po mojem mnenju imamo sedaj na mizi končni dogovor, ki je več kot potreben, ki je funkcionalen in ki lahko pripomore k reševanju izzivov, s katerimi se soočamo na evropskem trgu dela. Najlepša hvala, s tem bom končal. Hvala za pozornost. Uh, hvala, gospod Pirinski. Ima kdo kakšno vprašanje za gospoda Bekerja ali pa za gospoda Pirinskega? Če želite, lahko zastavite uh, kakšno vprašanje. Čaka nas še nekaj minut, preden začnemo glasovati. Imamo še 4 minute za vprašanje. Yes, Laura Azia. Grazie Presidente, io intanto mi congratulo con eh, Hvala lepa, predsedojoča. Zahvaljujem se kolegu Pekarju, ker je res opravil izredno delo in predvsem je dal priložnost vsem, da so lahko sodelovali pri tem delu. Ko bomo imeli dokončno verzijo tega dokumenta, eh, bi rada vprašala, kako lahko Eh, poskrbimo, da bo ta dokument čim bolj eh, znan vsem tistim, ki jim je namenjen, ki ga bodo uporabljali. Torej, gre za sedaj, uh, EURES ni zelo znan, marsikdo ne ve zan. Včeraj sem se pogovarjala s študenti iz Peručem in vprašala sem jih, ali poznajo to platformo in so rekli, da je ne poznajemo. Um, kaj lahko naredimo? da bi lahko razširili to novico Eurisu. Tu je instrument, ki bi lahko postal izredno pomemben, eh, če pa bo ostal neki nižji, pa to dobro delo ne bo naletelo na odziv v praksi. Hvala. will have to vote in two minutes, but Čez dve minuti bomo morali začeti eh, z glasovanjem, ampak eh, imate še dovolj časa za kratek komentar. Hvala lepa, tudi sama bi se zahvalila za odlično delo. Gospodu Pekarju, res čudovito ste to vodili in omogočali sodelovanje, ki je res odlično delovalo. Um, Zahvaljujem pa se tudi vsem drugim sodelavcem, eh, torej poročevalcem v senci in vsem, ki so res zgledno sodelovali. In eh, dokazali ste, da lahko svoje cilje dosežemo, če se le potrudimo. Hvala. Hvala, gospod Marta. Oui, très rapidement. Na hitro, če dovolite, gospod predsedujoča. Rad bi se vam zahvalil in zahvalil vsem kolegom in kolegicam. Hvala, da smo izključili, eh, hvala, da ste nas izključili iz teh dosegov, kljub temu, da smo eh, našo skupino sestavili že pred več kot šestimi meseci. Well, have, have no, lahko bi koga. Eh, določili za članstvo v tej skupini, nikogar niste poslali v skupino in zato niste dobili informacije. Ne, to ni res, na seji koordinatorjev nimamo časa, da bi se pogovarjali o tem, gospod Mrca. Izvolite, gospod, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes nadomeščam kolega, zato imam nekaj vprašanj in hvala za to možnost. Glede na moje informacije, ki jih imam pred sabo, je proračun za to 1, oziroma 2,1 eh, milijona evrov in 224 eh, tisoč za povrnitev stroškov. A vemo točno, kaj bo dovoljeno? Zanima me tudi, če bo pripravljena. Uh, revizija porabe tega denarja? Kako bomo zagotovili, da bo denar uporabljen pravilno? Uh, Moje priporočilo je, da se pogovorite s poročevalcem v senci iz vaše skupine, tako da boste lahko dobili vse informacije. Gospod Kasa. Yes. Point, Krate komentar, gospa predsedujoča. Ne vem, kakšne so okoliščine, ampak mislim, da je treba izkazati določeno mero spoštovanja do predsedujoče. To je uh, laž, mogoče je nekdo napačno razumel uh, trenutno situacijo, ampak pravi, eh, previdno moramo govoriti z vami in z drugimi. Hvala. You, Hvala, gospod Kasa. Sedaj pa je napočil čas za glasovanje. Upam, da ste prinesli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 Očitno ste pripravljeni, glasovalne kartice so pripravljene in začeli bomo z glasovanjem o kompromisnem besedilu skupaj s Koreperjem o predlogu Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi eh, Evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri prečevanju in odvračanju dela na črno. Glasujemo. EPP is one too much. Pri ELS je en preveč. Still one too. Še vedno ena oseba preveč na strani Evropske ljudske stranke. Hmm. Yeah. 45 uh, glasov za, 2 proti. Čestitke. then we'll proceed to the final Sedaj pa končno glasovanje o mreži EURES. Gre za Evropsko mrežo služb za zaposlovanje. Glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. 44 glasov za, 3 proti. Najlepša hvala in čestitke poročevalcu. Okay, then we proceed with the, uh, the mobile. Sedaj pa uporaba sklada za prilagoditev globalizaciji. Najprej gre za computer programming z finske. Glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja. 42 glasov za, 5 glasov proti naslednja točka. PVA International z Irske. Glasujemo. And uh, the vote is closed. Konec glasovanja. 42 glasov za, 5 proti. Šesta točka. Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih. E. Kompromis E, kdo je za? kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kult ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 63, Jean Lambert, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. prosim vas, da še enkrat dvignete roke za ta predlog, se ne vem, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog se ne vem, je 64, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis F. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog sprejme 72, odstavek 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Na strani številka 5, kult 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 88 odstavek 3a, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 89, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog se nama je 90, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis H, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 98 in 99, ki sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. Odstavek 4, preglasujem brez to, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem brez 101, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem brez 102, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Odstavek 5, predlog spremembe 103 in 104. Identična sta. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 105. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo Preverili bomo še elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 106. The vote is closed. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti, zavrnjenje. Kult 30, peti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 17, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 107, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kult 15 na osmi strani. Ne, se upravičujem, moja napaka. Predlog sprejem je 120. Odstavek 6a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejem je 122. Odstavek 6a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis je. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejem je 129. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 130, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 138 na 11. strani, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, spred. Kult 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. Kult 39. Kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. Predlog srembe 140. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 141, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis L, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predloga 146 in 147 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 148, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta vzdržani, spred. 149, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 150, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, spred. kompromis T na 13. strani, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kult 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog surembe 159. Kdo je za? Proti? Vzdržani spred predlog spremembe 160, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 161, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 162, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis N, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 170, skupaj 171. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. Kult 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 172. Kdo je za, proti, vzdržani, preveriti bo treba, preverjamo predlog sprejembe 172.

proti, vzdržani, spred. Predlog sprejem je 179, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kult 9, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 182, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 236, kdo je za? Kdo je za 236? A 33? Ne, 33 je brezpredmeten, tako da glasujemo o 236. Še enkrat, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 183. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 184. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 185. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 186. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kult 4. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, spred. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kult 13. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kult 41. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis P. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis R. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 194. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 195. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. 196, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis S, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predloga spremembe 205 in 206 skupaj in kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. Predlog spremembe 207 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverili bomo elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 207 with oral amendment, yes. Z ustnim predlogom spremem besedja. The vote is closed. Konec glasovanja. 25 glasov za, 29 glasov proti. Zavrnjen. Naslednje predlog sprememe 208. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet kult 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Za, proti, vzdržani, sprejet. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kult 7, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dvojneve, ne, se upravičujem, 228, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dvojneve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 234 za, proti, vzdržani, sprejet. 235 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis v, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 14 na 24. strani. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 253, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred. 254 za, proti, vzdržani, spred. Dvesto petinpetdeset, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Dvesto šestinpetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvesto sedeminpetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 258, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 259, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 261 na 26. strani, kdo je za, proti, vzdržani, spred proti, vzdržani, sprejet. 260, ne, se upravičujem. Nadaljevali bomo z navedbami. Navedba ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dve in tri skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti sta. Številka štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti sprejeto 5 in 6. Ne, 8 in 9. 8 in 9 skupaj. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred. 19, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 20, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 23, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 24, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 25, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 eh, je bil omaknen, kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprememb je 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. predlog smo in spremembe 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo, preverili bomo še elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 39. Konec glasovanja. Jah, blizu je. Razlika enega glasu zavrnjeno. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 46, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 48, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 49, kdo je za, proti, vzdržani, spred vzdržani, zavrnjen. Preglasujem 50, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 51, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 52, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa še glasovanje o osnutku poročila z izglasovanimi spremembami. Glasujemo zdaj. Ste vsi glasovali prav? Glasovanje je končano. 49 za in en proti. Hmm. Congratulations to Čestitke gospodu Pluri. Dobro delo ste opravili. Pa še rezultat poimenskega glasovanja o osnutku priporočil. To mora biti vključeno v končno poročilo, če to zahteva ena tretjina članov, ki so prisotni med glasovanjem. Se s tem strinjate? Hvala. To je pa vse, kar potrebujemo. Eh. Obveščam vas še, da tolmačenja v slovaščino žal ni na voljo, ker je eden izmed tolmačev zbolel. Lahko pa prisluhnete drugim jezikom, če trenutno poslušate slovaščino. Okay. Uh, then we proceed, uh, to... Prav, nadaljujemo. Z osnutkom mnenja gospe Gonzales Penjas. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej kompromis A. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. We vote on amendment 76. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo. Kompromis bi elektronsko, ne? Ja, zdaj pa dvigujete roke. Potem pa nam ni treba glasovati elektronsko v kompromisu bez prejetje. Kompromis C za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 82 za proti vzdržanje preverjamo. The vote is closed. Koniec głosowania. Ja, takšen je pač rezultat 25 proti 25. Predlog spremembe 83 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 83 elektronsko. And the vote is now closed. Konec glasovanja. sprejeta. Kompromis E. Za, proti, stržani sprejeto. Predlog spremembe ne, ne. Kompromis D. Kdo je za, proti, stržani sprejeto. Kompromis H. Kdo je za, proti, stržani sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo 102, če želite. 102, we are checking. Preverjamo predlog sprejme 102, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejme 103, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo elektronsko predlog sprejme 103. Uh, and now the vote is closed. Konec glasovanja. zavrnjeno takoj. Dobro, nadaljujmo. Predlo, predloga spremembe 104 in 105 glasujemo skupaj za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis J za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis K za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe 118 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 119 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo. Ja. Okay, the vote is clear. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 120 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 121 za, proti, zdržani, preverimo elektronsko. Now the vote is konec glasovanja sprejeto. 25 za, 22 proti. Kompromis QA za, proti, zdržanje sprejeto. Kompromis MA za, proti, zdržanje sprejeto. Kompromis L za, proti, zdržanje sprejeto. Kompromis M za, proti, zdržanje sprejeto. Predlog spremembe 132 za, proti, vzdržani. Tudi tega moramo preveriti elektronsko. Glasujemo. The vote is now uh, one too many. E-, pri ELS je en glas preveč. Still? Še vedno en preveč pri skupini ELS. Okej, eh, zdaj zdaj pa je v redu. Zavrnjeno. 23 za, 27 proti. Nadaljujemo. Predlog spremembe 133 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis CA za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 134 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis N. No. Najprej preverimo 138. Glasujmo. Uh, and now the vote on amendment 130. Konec glasovanja o 138. Sprejeto. Svema glasovama več. Kompromis na za, proti, zdržani sprejeto. Predostrem je 151 za, proti, zdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 154 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverimo 154 elektronsko. 154, the vote is open and now the vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 29 za in 17 proti. Predlog spremembe 156 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 157 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo predlog spremembe 157 elektronsko. Glasujmo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. It is correct. I didn't get the figures. Sprejeto. Predlog spremembe 158 za, proti, sržani. Mislim, da tudi tega moramo preveriti. 158 glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Is that just one EPP too many? Yes. Mm-hmm. Pri, L, pri ELS je en glas preveč. Are we okay now? Yeah? No. Now we can see the result. Zdaj pa lahko vidimo rezultat. Sprejeto 30 za 21 proti. Predlog spremembe 159 za. 159 za proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejembe 174 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis P za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejembe 177 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 178, 179, 180 in 181 za, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis Q za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejeme 185 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko 185. Glasujemo. And now the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 186 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 187 za, proti, zdržani, sprejeto. 188 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlo sem je 189 za, proti, stržani, sprejeto. Predlo sem je 190 za, proti, stržani, preverimo elektronsko. On 190. Glasujemo o 190. Konec glasovanja. Sprejeto enim glasom več. Kompromis HA. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejeme 192 za, proti, zdržani, sprejeto. 193 za, proti, zdržani, sprejeto. 194 ne, ta je brezpredmeten, tako da gremo na 195 za, proti, zdržani, sprejeto. Navedbe. Predlog srembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. Kompromis sr. za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 5 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Šest za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis S. Za, proti, vzdržani sprejeto. Prezvrembe 14. Za, proti, vzdržani sprejeto. Prezvrembe 15. Za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 15. Glasujemo. Predlog spremembe 15. Glasujemo o predlogu spremembe številka 15. Elektronsko. Ok, mister Rola. Gospod Rola. Ok, we have closed konec glasovanja sprejeto. Tako da tudi vaš glas ne bi mogel ničesar spremeniti. Predvsem besedam za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tudi pravzaprav, da številka 18 preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 23 proti. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog Predal Slovenbe 24 za. Predal Slovenbe 24 za. Proti. Zdržani. Preverjamo elektronsko. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predal Slovenbe 25 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predal Slovenbe 26 za. Proti. Zdržani sprejeto. Pravzaprav je 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pravzaprav je 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pravzaprav je 31 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe številka 31. Konec glasovanja sprejeto. Vsema glasovama več. Kompromis T. Za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, zdržani sprejeto. Zavrnjeno. Kaj sprejme 40 za, proti, zdržani. Zdi se mi, da je zavrnjen, ampak lahko ga preverimo. Glasujem elektronsko, predlogo sprejme številka 40. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 41 za, proti, zdržani vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 42 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 43. Ne, ta je bil umaknjen. Kompromis U za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 51 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 52 za, proti vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predo sprejme 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Verjetno bo na koncu sprejet, ne? Zavrnjen. Predlog so imeli 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog so imeli 59. Ne, najprej preverimo predlog so imeli 58. Glasujmo. Preverjamo predlog sprembe številka 58. Glasovanje je konec. Zavrnjeno. Predlog spremembe 59 za, proti, stržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, stržani, sprejeto. 61 za, proti, stržani, sprejeto. 62 za, proti, stržani, zavrnjeno. 63 za, proti, stržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predoslednje 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo še o osnutku mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 43 za 6 proti. Hvala lepa. Eh, we'll go to... Tako, nadaljujemo lahko še z glasovanjem o TISI, porazumu trgovini s storitvami. Ja, ja. Do I have to say it? Mm. I, I can say it. Just a few words. Uh, Samo par besed bi dodala, preden pričnemo s glasovanjem. You know that uh, the rapporteur, Mr. Poročevalec, gospod Hendel, se žal ni mogel udeležiti današnjega dopodanskega sestanka in glasovanja. Se mu pa vsekakor zahvaljujem, kljub temu, da ga ni z nami. Pogajanja so bila konstruktivna in gre za zelo pomembno mnenje. Zdi se mi, da smo uspeli doseči zelo dobro uravnotežen rezultat, zato se zahvaljujem tudi vsem političnim skupinam za sodelovanje in za to, da smo dosegli tako dober rezultat skupaj. Hvala vsem. Zdaj pa se lahko kar lotimo glasovanja. Predstavljam je številka 1. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis D. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis F. Za, proti, zdržani, preverimo elektronsko. Preverjamo kompromis D, pravi predsednica. Ne, ne, kompromis F. Preverjamo kompromis F. And the vote is open and the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 23 proti. Kompromis C. Za proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejeme številka 15. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejeme 17. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sprejeme številka 17 bomo preverili elektronsko. The vote is open and now... Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis H. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis HA. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis HB. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. predlog spremembe 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Se mi zdi. Lahko pa preverimo elektronsko. Predlog zveme 34. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti. 20 za. Kompromis G. Za. Proti. Zdržani sprejeto kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe številka 47. Preverjamo elektronsko. The vote is now closed. Konec glasovanja. Tako je, zavrnjeno. 22 proti in 21 se jih je vzdržalo. Predlog srembe 33 za. Predlog srembe 33 na strani 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko. Predlog srembe številka 33. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 22 proti. Predlog za ime 48 za, proti, zdržani. Tudi ta predlog za ime moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. En glas več za. Predlog sprejme številka 50 za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog sprejme... Dobro, kompromis K za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejme 56 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, spredo. Kompromis KA za, proti, vzdržani, spredo. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, spredo. Kompromis L za, proti, vzdržani, spredo. Mislim, da moramo kompromis L preveriti še elektronsko. Glasujemo o kompromisu L. Compromise L. Uh, have you all voted? Ste vsi glasovali? Potem lahko glasovanje zaključimo šlo je za kompromis L, peti odstavek, sprejeto. Kompromis L je sprejet. Predlog sprembe 66. Ker je bil predlog sprembe številka 65 umaknjen, tako da glasujemo zdaj o predlogu sprembe 66 za. 66. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 68 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprembe 68 preverimo elektronsko. Glasujmo. And now the vote on uh, 68 is Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprembe 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis N za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprembe 79 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ne. Preverimo elektronsko predal se nebe številka 79. Glasujmo. Glasoval je tudi gospod Mann, tako je. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 za, 25 proti. Predlog spremembe številka 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog se reme 82 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Tako je, ne glasujete tako kot ponavadi. Predlog se reme 83 za, proti, vzdržani. Sprejeto. preverimo elektronsko. Predlog sprememba številka 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis O za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprememba številka 92 za, proti, zdržani. Zdržani sprejeto. Predlog srembe 94 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko predlog srembe številka 94. Glasujmo. Konec glasovanja. sprejeto s petimi glasovi več. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis QA za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Kompromis QA. Konec glasovanja. Sprejeto. En glas več za predlog sprejembe številka 97 za. Glasujemo po delih. Pri predlogu sprejembe številka 97. Prvi del, ki se začne s stresses that in konča z mode for provisions, kdo je za ta del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, underlines furthermore, do social partners, kdo je za, proti, zdržani. Nisem prepričana o drugem delu, glasujemo elektronsko. Glasujmo. Drugi del predloga sprememba številka 97. Konec glasovanja. Nenavadno. Predlog se nema številka 98. Za, proti, zdržani, sprejeto. In še za konec, glasovanje o celotnem osnutku mnenja z izglasovanjem in predlogi sprememb. Konec glasovanja. 38 za, 11 proti. Najlepša hvala. Uh, it will be uh, of help for us all that we are. Sem nam bo koristilo, če bomo složni. Hvala lepa. Hvala lepa.

friends, we still... Dragi prijatelji, sestanka še ni konec. Nadaljujemo s sestankom odbora in čaka nas še kar nekaj pomembnih točk na dnevnem redu. Naslednja točka govori o spremljanju uporabe prava Unije letno poročilo 2014. Gospa Kozovska Rajevic je poročevalka. Prosila bi za malce miru v dvorani, da lahko prisluhnemo poročevalki. In daje mi kar besedo. Gospa Kozlovska Rajevic, izvolite. Prevodničanca, šanovni państvo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospode. Danes govorimo o um, stališču številka 32 o nadzoru izvajanja evropskega prava. Vsako leto pripravimo takšno poročilo in države članice imajo potem pravila, ki jim omogočajo, da večkrat letno uh, nadzorujejo napredek na področju izvajanja evropskega prava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 Rada bi vam predstavila največje dosežke v zadnjem letu in sicer leta 2014 so. Uh, bile uložene eh, eh, pritožbe in sicer več kot 2000 eh, primerov na področju zaposlovanja in integracije. Vseh skupaj 666 pritožb na področju zaposlovanja in druge na področju mobilnosti. jeżeli chodzi o e, samo sprawozdanie, o samą opinię. E, Če si pogledamo stališče kot takšno, e, vsebuje več točk in sicer omenja, da ima komisija pristojnost in tudi dožnost, da nadzoruje izvajanje prava EU, skrbi za pravočasno izvajanje prava, ki koristi vsem Leta 2014 je komisija obravnavala največje število pritožb po letu 2011 na področju zaposlovanja eh, in socialnih zadev. Komisija je tudi opozorila, da je treba pri pripravi eh, pravnih dokumentov bolj upoštevati dodatno administrativno breme. Delno je bilo to že upoštevanje. Predvsem pa je treba izboljšati prenos eh, teh eh, pravnih aktov in tukaj bi bilo treba uvesti številne ukrepe, recimo korelacijske tabele, smernice in tako naprej. Poleg tega bi bilo dobro, če bi komisija Eh, nekoliko prej začela sodelovati z državami članicami, zato da bi eh, pospešili odpravljanje nepravilnosti pri izvajanju evropskega prava. Poleg tega bi si morali pogledati diagnozo, zakaj prihaja do zakasnitev pri izvajanju evropskega prava in mislim, da bi bilo dobro, če bi si pogledali, zakaj sploh prihaja do teh zakasnitev in tako bi lahko to tudi preprečili. Prav tako je pomembna tudi kakovost pravnih aktov in pri tem gre za to, da so pravni akti zares logični, da so aktualni. Vse, kar ni aktualno, bi morali črtati In zelo pomembno je, da preko izvajanja evropskega prava poskrbimo za harmonizacijo procesov, ne da bi prišlo do pretirane regulacije. Imamo zelo različne pravne sisteme v različnih državah članicah in to lahko privede tudi do tega, da imamo pasivni odpor v posameznih državah. Zato si mislim, da bi bilo prej Eh, bolj zgodno eh, sodelovanje med komisijo in državami članicami koristno. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti Sean Simon. <clears throat> Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalki za odličen uvod in obrazložitev. Zdi se nam, da gre za dobro besedilo, bi pa dodal samo nekaj pripomb po določenih točkah, ki bi se jih dalo še nekoliko izboljšati. Zdi se nam nujno, da je treba izpostaviti ulogo deležnikov in socialnih partnerjev tudi v besedilu in da jih mora komisija spremljati ter da mora spremljati izvajanje in prenos zakonodaje v državah članicah v Evropske unije in to bi moralo biti povdarjeno v besedilu. Kar se tiče MSP-jev, bi bilo treba še enkrat povdariti, da je pri pripravi nove zakonodaje treba upoštevati MSP-je, saj ti poskrbijo za 85 odstotkov delovnih mest. Institucije Evropske unije ne smejo upoštevati samo kratkoročnih učinkov na MSP-je, temveč tudi dolgoročne učinke in dodano vrednost ter socialne koristi predlagane zakonodaje. Poročilo pravi, da je leta 2014 oziroma sodišče Evropske unije prejelo najvišje število pritožb oziroma zahtevkov, vendar pa je treba poudariti, da vmes takšnih zahtevkov oziroma pritožb ni bilo v mestnem obdobju. To je treba tudi povdariti. Kot je že omenila poročevalka, je treba ustrezno povdariti spremljanje in izvrševanje pri prenosu in uporabi zakonodaje. Nima smisla pripravljati zakonodajo, če je nihče ne upošteva. Tu mislim na direktivo o napotitvi delavcev, eh, na švedsko izjemo In ko ugotovite, da prihaja do vrzeli, da prihaja do zlorab, morajo institucije Evropske unije se odzvati bistveno hitreje in učinkoviteje, če želimo, da bo vse skupaj delovalo. Najlepša hvala. Thank you, uh, eh, Mr. Hvala, gospod Bashir, za skupino EKR. Uh, dear colleagues, I... Dragi kolegi, hvala poročevalki za delo pri tem mnenju. Skupina EKR er je zadovoljna z večino tega, kar je vključeno v poročilo. Strinjam se s poročevalko, da je treba upoštevati povečan vpliv na države članice med zakonodajnim postopkom. To bi bilo koristno. Če želimo zagotoviti več pozitivnih trendov pri uporabi zakonodaje Evropske unije, je treba bolj upoštevati specifične pogoje na ravni držav članic specifične okoliščine. Torej. Če tega ne bomo upoštevali že med samim zakonodajnim postopkom, se bo Evropska unija še vnaprej soočala z velikimi izzivi pri izvajanju zakonodaje Evropske unije. Skupina EKR zares podpira pobude o boljši zakonodaji in pozdravlja zaveze komisije, s katerimi želi ta zagotoviti jasnost in uporabnost ter ustrezno delovanje evropske zakonodaje. Pobuda, kot je agenda o boljši zakonodaji ter nov medinstitucionalni sporazum, predstavljata odlično priložnost, če želimo zagotoviti, da zakonodaja tudi ustreza svojemu namenu. Če bomo imeli jasno in preprosto zakonodaj, bomo tudi izboljšali skladnost, zagotovili hitro izvanje in zmanjšali eh, birokratsko obremenitev. Še posebej sem zadovoljen, ker poročevalka priznava, da moramo še povečati svoj trud, da bi odstranili preveliko breme, ki ga evropska zakonodaja nalaga našim majhnim in srednje velikim podjetjem. Prav ta podjetja MSP namreč poskrbijo za največ delovnih mest. Treba je zagotoviti, da se načelo majhni prvi uporablja v celotni zakonodaj, posebej v našem parlamentu. Moramo biti pozorni na to. Moja skupina močno podpira tudi predloge o letnem pregledu obremenjenosti, s katerimi bi lahko ugotovili, kje naša zakonodaja ovira in duši gospodarsko rast. Še enkrat bi se zahvalil poročevalki za upravljeno delo, zdi se mi, da gre za dobro mnenje in veselim se že nadaljnega sodelovanja s kolegi pri tem dosegu. Hvala. Thank you. Eh... Najlepša hvala. Skupina Alde, izvolite, beseda je vaša. Is there no one representing the... A ni z nami nikogar iz skupine Alde? Ne? Prav, potem pa skupina Alde. GUE NGL, Paloma López Bermejo. Gracias, presidenta. Quisiera resaltar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi samo povdarila, da je ta razprava o pravilnem izvajanju evropskega prava izredno pomembna tudi za zagotavljanje pravic delojemalcev. Eh, nekoliko me je presenetil neutralni ton, ki ga je obrala poročevalka. Eh, številne države članice preprosto ignorirajo evropsko pravo, ko gre za eh, pravico do odmora, pravico do ustreznega plačila, do pokojnin in tako naprej v Španiji eh, prihaja do stalnih zakasnitev pri izvajanju evropskega prava eh, na upravnem področju in na področju zaposlovanja. In uh, državna politika izvaja pritisk uh, na delavce, gre za delovni čas, gre za čas za odmor, uh, tudi počitek in dopust, uh, potem za pravico do upokojitve in tako naprej. Torej, to je druga plat medalje, eh, ko gre za izpodkopavanje socialnih pravic. Poleg tega ste povedali, da je eh, to obremenitev za MSP-jem in ne vem, ali se to nanaša na refit, ampak eh, ne morem se strinjati, da je to prevelika opremenitev. Eh, seveda je treba finančno in upravno podpirati MSP-je in treba izpodbuditi tudi udeležbo socialnih partnerjev. In potem eh, bi lahko izvajali vso zakonodajo, ne da bi zmanjševali pravice zaposlenih. Eh, torej, zakoni, ki jih pravilno izvajamo, včasih ne. Po, privedejo do boljših rezultatov, ker nimamo kontrolnih mehanizmov, ki bi nadzorovali to izvajanje. In uh, zelo uh, dobro bi bilo, če bi kontrolirali recimo direktivo na potitvi ali druge uh, podobne dokumente. Hvala. Hvala, Jean Lambert, za zelene. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi gospod poročevalki. Z več elementi, ki jih je predstavila, se strinjamo. V tem mnenju bi radi izpostavili eh, vprašanje socialnih partnerjev in drugih deležnikov. Ko to obravnavamo eh, v okviru odločanja o zakonodaji, eh, na to prenosa zakonodaje in vseh ostazih, ostalih faz, v celotnem postopku moramo upoštevati vlogo socialnih partnerjev, ki je ključnega pomena. Mislim, da je treba spregovoriti tudi Eh, o tem, kako lahko nekateri skladi pripomorejo k izvajanju. Naprimer, eh, Evropski sklad, ki je namenjen boju proti diskriminaciji. Eh, ta sklad omogoča določene možnosti za usposabljanje in na ta način lahko zagotovimo, da ljudje razumejo zakonodajo in da jo izvajajo. Govorili smo tudi o delu na črno, in o različnih platformah, ki lahko pripomorejo k boju eh, proti delu na črno. Gre tudi za pripravo eh, na spremembe, ljudje morajo razumeti, kakšna zakonodaja bo začela veljati in kako jo izvajati. Vem, da obstaja več različnih eh, modelov usposabljanja in izobraževanja, ampak če to obravnavamo z vidika različnih oblik dela, začasno delo, delo prek agencij in tako naprej. Eh, upoštevati je treba eh, te raznolikosti in zagotoviti, da ljudje razumejo, kakšna zakonodaja in je in kako jo izvajati. Na tem še delamo in eh, poskušali bomo ne uložiti na stotine prilogov sprememb. Hvala. Hvala, gospa Begin, v imenu e FDD. Ne? Nihče ne predstavlja EFDD nihče ne zastopa politične skupine FDD, prav, potem pa gospa Bicoti, se upravičujem, Bicoto iz ENS, eh, e ne, ne želite besede, prav. To pomeni, da so vse politične skupine dobile priložnost za prispevek. Morda lahko besedo predamo gospodu. Eh, Karlu von Kempinsu, ki je vodja enote, ki pokriva ta vprašanja. Izvolite. Najlepša hvala, moje ime je Marjuš Dac, sem namestnik vodja enote za izvajanje prava Evropske unije. Hvala za vaše eh, poročilo, za vaše mnenje in eh, predloge, ki jih pozdravljamo radi bi se dotaknili več eh, vprašanj, ki so bila izpostavljena tekom te eh, razprave. Najprej izvajanje obstoječega prava. Na tem področju se soočamo z določenimi težavami eh, in izzivi. Naprimer, zapoznev prenos direktiv. To je težava, s katero se soočamo vedno znova. In to odraža tudi naša Eh, to odražajo tudi naša poročila. Takšna zaposnela eh, transpozicija, prenos direktiv eh, onemogoča državljanom, da bi uporabljali prednosti, ki jih ponuja evropska zakonodaja. Komisija nudi različne oblike pomoči državam članicam, naprimer pri pripravi izvedbenih načrtov, pri oblikovanju odgovorov na vprašanja, ki se bogosto porajajo pri prenosu zakonodaje in v poznejših fazah tudi s pomočjo uh, smernic, s pomočjo informacij. Komisija pomaga državam članicam pri uh, tolmačenju določenih določb in uh, pri prenosu teh določb v nacionalno zakonodajo. To je proces, ki še vedno teče in uh, z vidika zapoznelega prenosa zakonodaje bomo poskušali narediti še več v prihodnosti. Drugo vprašanje, ki ste se ga dotaknili večinoma vsi, ki ste se oglasili, eh, se nanaša na eh, vzpostavitev zakonodaje, ki je primerna ciljem. Pri tem gre tudi za sodelovanje eh, z vsemi deležniki, vključno s socialnimi partnerji. Evropska komisija je sprejela svežen za boljšo zakonodajo maja letos in s tem odprla vrata širokemu spektru posvetovanj z deležniki, eh, ki lahko tako pripomorejo k oblikovanju zakonodaje v različnih fazah. Deležniki imajo več priložnosti, da izrazijo svoje mnenje tekom tega procesa. Kar se tiče samega eh, procesa, samega postopka, pa je treba upoštevati tudi eh, povratne informacije, ki jih dobimo. Te povratne informacije vedno ocenimo in na podlagi teh informacij ocenimo, če obstoječa zakonodaja, ki je v veljavi, še vedno odraža realnost, če je primerna našim ciljem. Pri tem se osredotočamo še posebej na mala in srednje velika podjetja. In ti sklepi, ki izhajajo iz eh, stopnje izvajanja, eh, so na to del revizije in del priprave nove zakonodaje toliko z moje strani, smo pa seveda pripravljeni odgovoriti na vaše vprašanja, če jih imate še več. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Kakšno vprašanje morda za predstavnika komisije? Če ne, potem lahko besedo predam še enkrat poročevalki. Želite kaj dodati? Izvolite. Hvala, dziękuję za te wszystkie głosy. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi za vsa mnenja, ki so bila konstruktivna. Zahvaljujem se tudi komisiji za to, kar je povedala. Dejansko je tako, da smo upozorili na nekaj zelo pomembnega. To je na samo sprejemanje zakonodaje. Gre za kakovost direktiv in gre za to, da morajo biti direktive kar najbolj spremljive za vse, eh, zato da bodo lahko dolgoročno eh, prenešene v nacionalne pravne sisteme. Leta 2014 je komisija uvedla nove korake na tem področju. Eh, in sicer, ko gre za eh, organizacije, deležnike in posameznike, eh, ki lahko stopijo v dialog s komisijo. In tukaj moramo pohvaliti komisijo, da je res delala na področju okrepitve tega dialoga. Eh, morali si bomo ogledati seveda tudi področje eh, izvajanja že obstoječih zakonodajnih aktov. Tukaj imamo nekatera stališča, eh, kajti nekateri pravijo, da se ta zakonodaja ne izvaja ustrezno. In če želimo tukaj načrtovati, kakšne dejanske uh, ukrepe, moramo izvesti analizo posameznih primerov. Eh, slišati je bilo tudi eh, pripombo glede pravnih vrzeli in to zadeva eh, kakovo samih direktiv. Še nekaj bi rada dodala, ko gre za rok za odajo sprememb, naj bi to bilo možno do torka 8. For... Najlepša hvala. 8. december je rok za vlaganje predlogov spremembe ob 12. uri. 17. in 18. februarja bomo o tem govorili v eh, našem odboru. Glavna razprava v odboru Juri Maja. Ne vemo pa še, kdaj bo to poročilo romalo na plenarno zasedanje. Hvala za vaše prispevke. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Gre za osnutek mnenja o izvajanju priporočil parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb. Besedo bom predala poročavki gospe Begin. Izvolite. Grazie, signora Presidente, kolegi. Eh, nella sua risoluzione... Najlepša predsedojoča, hvala lepa. Uh, leta 2010 smo sprijeli dokument o socialnih normah in takrat smo zelo jasno povedati, da je treba vključiti uh, deležnike in uh, treba je tudi vse skupaj uh, uh, nekako ugraditi v ta sporazum. Uh, Eh, sem članica odbora INTE in sem seveda eh, pristojna tudi za standarde na področju zakonodaje in za, eh, tudi za deloje malce, zato sem zelo z veseljem prevzela izdelavo tega mnenja. Zadolžena sem tudi za izobraževanje v podjetjih, zauzemam se za socialna podjetja in tudi v svojem mnenju sem se uh, Eh, navizala na pomembnost mednarodnih sporazumov. Kar zadeva TISA, eh, je tukaj kar nekaj nesporazuma glede pomena tega sporazuma. In številni naši partnerji še niso podpisali tega sporazuma, zato mislim, da se ne moramo skrivati za tem, kar smo že storili, ampak da je treba zares uh, Eh, vse skupaj vključiti tudi v eh, trgovinsko politiko. To, tudi, eh, to se um, nanaša tudi na politiko uh, Trades Politic for All in aktivno bi morali podpirati tudi pravice zaposlenih. Uh, zelo pomemben je tudi člen uh, 208, ko gre za trajnostni razvoj. Uh, morali bi biti nekoliko bolj angažirani na tem področju in uvesti tudi sankcije za vse, ki se tega ne držijo. Prav tako je treba tudi izvesti oceno učinkov eh, trajnostnega razvoja eh, in tu je treba predvideti že pred sklenitvijo pogodb in preveriti po njihovem poteku. In v svojem mnenju sem napisala tudi, da je pomembno, da zahtevamo, da komisija razvije novo strategijo za podporo uh, podjetjem. Leta 2010 je Evropski parlament zahteval, da tudi podjetjem v ASB Plus um, uh, predpišemo da se morajo podjetja držati mednarodnih uh, predpisov na področju varovanja okolja. To se ni zgodilo, zato eh, še čakam tudi eh, prispevke poročevalcev v senci in mislim, da bo ustresni odbor še naprej obravnaval to tematiko. Vsem se zahvaljujem za prispevke in hvala lepa. Uh, thank you. Uh... Najlepša hvala. Veselo bom predala poročevalcem v senci. Ne vidim pa Sofije Ribežo iz skupine e LS. A to pomeni, da lahko besedo predamo naslednji politični skupini. Prav. Potem pa Elena Gentile iz skupine SND. Je, um... Najlepša hvala. Podpiram razmišljanje svoje kolegice kar zadeva načelni pristop eh, glede te teme, ki nas izredno zanima. Gre za ključno razpravo, ki zadeva prav vse člane odbora in zato želimo to tudi podpreti. Želimo, da se to tudi izvaja v praksi. Radi bi predlagali naslednjem. In sicer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 Eh, imeli pred seboj že mnenje odbora in da uh, eh, vi ste v obeh odborih, ampak mi bi tudi radi imeli že dokument pred seboj in usklajeno delali, kajti gre za izredno pomembne tematike. Zato bi predlagala, da ta rok res podaljšamo. Hvala. Gospod Gerike iz skupine EKR. <coughs> Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa kolegici Begin za osnotek eh, stališča. Eh, zelo dobro se mi zdi, da se v našem odboru eh, ukvarjamo tudi s socialnostjo podjetij. Mislim, da bi se morali temu še bolj posvetiti. Bi pa rad tudi eh, posvaril po, po pred tem, da CSR narobe napačno razumemo, kajti mi bi radi, da bi podjetja prevzela odgovornost v življenju, v vsakdanjem življenju. Ampak tega ne moramo ukazati, seveda. Eh, ampak prav nasprotno je in sicer lahko morda s eh, pretirano regulacijo celo uničimo nekatere dobre pristope. Torej, corporate social responsibility mora biti nekaj um, prostovoljnega. Evropska unija lahko tukaj posreduje, ko gre za. Um, socialna odgovornost podjetij po vsem svetu. Tukaj lahko podpiramo, moramo se pa vprašati, kaj to pomeni v resničnem življenju in kaj prispeva k temu. In spet eh, se bom um, navezal na uh, evropsko idejo poštenega trgovca. Uh, Kajti tukaj ne gre samo za nekakšne uh, lepe besede, če zatem ni resničnih uh, prepričanj in de dela. Hvala. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Na TV ne vidim. A jo zastopa kdo drug? Ne. Tamaš Mecerič, zeleni. Niga, mogoče Jean Lambert. Boste govorili o njegovem imenu, izvolite. Hvala. Želela sem se dotakniti eh, določenih točk. Prvič, kako bo to vključeno v nove cilje eh, trajnostnega razvoja, ki naj bi bili splošni, ne veljajo zgolj za države razvoja, tako kot eh, razvojni cilji tisočletja, ampak za vse Eh, in to je povezano tudi z vprašanji na področju družbene odgovornosti podjetij. Ko eh, si pogledamo vrednote, o katerih je ravno govoril kolega iz EKR, se lahko vsi strinjamo, da so te pomembne. Eh, zagotoviti pa moramo, da podjetja, ki spodbujajo te vrednote, ki jih podpirajo, ne bodo v slabšem položaju v primerjavi s tistimi podjetji v tretjih državah in drugot, kjer eh, praksa ni tako dobra, kjer eh, situacija ni tako dobra. To bi lahko pomenilo, da eh, podjetja, ki želijo upoštevati te vrednote, zaidejo v težave. Veliko javnih interesov je treba upoštevati sama, naprimer, eh, poznam eh, industrijo oblačil in kaj eh, družbena odgovornost podjetij pomeni v celotni verigi, potem kaj se je zgodilo, naprimer, v rani plazi. Pomembno je, da proizvajalci upoštevajo visoke standarde in popolnoma se strinjam s tem, kar smo slišali strani poročevalke, To je treba vključiti tudi v novo trgovinsko agendo Evropske unije. Pomembno je, da eh, določene ideje prevedemo v realnost na splošno, da ne bo ostalo zgolj pri eh, nekih nišah, pri nišnih podjetjih, eh, da ne bo ostalo zgolj pri manjšem sklopu tistih, ki predstavljajo dober zgled. Gre za to, kako sodelujemo z delavci kako spoštujemo te vrednote in tako naprej. Veselimo se že sodelovanja s poročevalko v zvezi s tem. Najlepa, najlepša hvala, gospa Lopez Bermeho. Najlepša hvala, predsedujoča. Čestitam uh, kolegici za to stališče in tudi zelo dobro je izdelala prioritete uh, in pri tem jo pod, um, podpiramo. Um, mislim, da bi morali obrati dvojno strategijo in sicer gre za učinkovito okrepitev že obstoječih pravil. Treba je izključiti oziroma izpostaviti tiste multinacionalke, ki izkoriščajo svoje zaposlene. Imamo dolge sezname multinacionalk, ki tako ravnajo potem pa so tukaj temeljne pravice. Na tem področju eh, potrebujemo eh, res zavezujoče pravice in predpise. Mislim, da je izredno pomembno, da tukaj sodeluje tudi mednarodna organizacija dela eh, in zelo pomembno je, da so ti standardni zavezujoči za vse evropske pogodbe mislim, da ne moramo pasivno eh, spremljati in gledati, kako se razveljavljajo pravice na področju dela. To mora veljati tudi za zunanjo trgovino in tukaj moramo imeti skupne eh, predpise na področju eh, dela. Tukaj je treba vključiti tudi eh, socialne partnerje in stališče delojemalcev, eh, kajti sicer bo imelo to velik, eh, velik vpliv na zunaj trgovinske sporazume in na trajnostni razvoj. Treba je tudi doseči, da se vključijo eh, socialne in okoljske klauzule v mednarodne trgovinske sporazume. To je ključnega pomembna, pomena. In še eno dejstvo, eh, država eh, Evropska unija ima še vedno pridružitvene sporazume s, oziroma sporazume o sodelovanju s državami članicami, ki kršijo pravice, človekove pravice, recimo Zahodna Sahara in Maroko. Tist. Hvala, gospod Marta. Hvala, gospod predsedujoča. Ta predlog mnenja ne poraja večjih vprašanj za nas. Splošno gledano se strinjamo z gospod poročevalko. Uh, Hvala. A je z nami kakšen predstavnik komisije? Morda gospa Formentini? Ne. Ne, nikogar ni tukaj. potem pa dovolite, da se dotaknem časovnice. Gospa Gentile je prosila za nov rok za vlaganje predlogo sprememb in eh, to ste že dobili. Sprejeta je bila namreč odločitev, da lahko predloge sprememb vlagate do 15. decembra do 12. ure. Še šest dodatnih dni dobite. No, vsi jih dobimo v odboru za poslovanje bomo eh, spremali mnenje 25. januarja. Odbor INTE pa eh, bo spremal poročilo 15. februarja. Na to pa poročilo verjetno čaka plenarno zasedanje marca oziroma aprila. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala. tem prihajamo k naslednji točki na njenem redu, ki se jo bomo lotili po kosilu. Hvala za vašo udeležbo danes do povdan. Želela sem vas zgolj spomniti, da smo povabili veliko gostov eh, na popodansko sejo, ki se začne ob dveh, ob 17.00 drugi uri popovdne. Včasih začenjamo pozneje, ampak tokrat ob dveh. Kot politične skupine ste prosili za uh, takšno zgodnjo sejo, veliko gostov bo, tako da resnično upam, da se boste tudi vi udeležili te seje. Ob dveh, še enkrat ponavljam, ponavadi ne začenjamo ob dveh, ampak tokrat 14 nič nič najlepša hvala in se vidimo popoldne.